angliščini. Glede na priporočilo eh, odbora za gospodarske zadeve, da eh, ne bomo ugovarjali uredbi, ki je bila napovedana na včerajšnjem zasedanju, velja priporočilo v skladu z členom 105 eh, in sicer šestim odstavkom za sprejeto in bo objavljeno v zapisniku seje jutri 13. decembra 2017.